Um, Besedo dajem gospe Gil. Um, Najlepša hvala, predsedujoča. Podprla sem to poročilo o finančnih vrednosti in podprla tudi poročilo gospe Newhausen, ker to poročilo jasno kaže, kako eh, se lahko konča slabo urejanje referenčnih vrednosti. To je lahko zavajujoče tako za investitorje kot za potrošnike in močno vpliva na trg. In o tem smo govorili, že ko smo se odločali o 1,7 milijard evrov za banke in finančne referenčne vrednosti so zelo pomembne tudi za vse tiste, ki odplačujejo hipotekarne kredite. To je milijone ljudi v Evropski uniji in potem morajo plačevati tudi razne kazni, zamudnine in podobno, kar nanese cele milijarde evrov zaradi obračunskih napak v teh referenčnih vrednosti. Zato mislim, da moramo imeti tesnejši nadzor nad oblikovanjem referenčnih vrednosti, če naj se lotimo reševanja resnih finančnih problemov. Hvala. Hvala, gospa Gil. Gospa Petir je naslednja gospa predsedujoča manipulacija z referenčnim vrednostjo je enaka kraj zato moramo vrniti zaupanje v podatke kot so referenčne vrednosti to pa lahko storimo le z dobrim nadzorom če govorimo o visoki vrednosti, o milijardah evrov instrumentov financiranja, to še zlasti navaja na dejstvo, da so te referenčne vrednosti pomembne, tudi obrestne mere se obračunavajo na ta način in tudi vari, variabilni del obrestnih mer. Torej, če začetku že ne izračunamo referenčne vrednosti pravilno, se lahko celotna vrednost kredita in pripadajočih obresti za potrošnika močno poveča In to smo na Hrvaškem zelo dobro videli na primeru švicarskega franka, kar je številne državljane in njihove družine pripeljalo do roba propada. Če naj torej vrnemo zaupanje v to vrste instrumente, moramo tudi podpreti to poročilo, kar sem storila tudi sama. Hvala. Hvala lepa, gospa Petir, naslednji je gospod Flenagan. Najlepša hvala, gospa predsedujoča tu vemo, da je prišlo do številnih eh, škandalov zaradi mahinacij z referenčnimi vrednosti, to ima daljnosežne posledice. Prav tako vemo, da je bil vpliv industrije zelo močan že pri samem oblikovanju zakonodaje. Pričakoval sem sicer več, ampak bolje nekaj kot nič. Hvala. Eh, Naslednji je gospod Wolf. Gospa predsedujoča, najlepša hvala. Glasoval sem proti predlogu komisije in poročilu gospe Newhausen, ker to daje še več moči Evropski komisiji. Referenčne vrednosti so zelo pomembne in mi smo to uredili že po svoje. Ta ureditev pa še povečuje vpliv na finančne vrednosti, ki jih zadevajo tudi trg eh, in blagovno menjavo in mislim, da s tem predlogom imamo še manj referenčnih vrednosti in ne dajemo s tem dovolj uh, konkurenčne ostrine evropskim eh, podjetjem. To pomeni, da bodo delovna mesta spet bežala iz Evrope. Sam sem sicer za to, kar počnemo v Združenem kraljestvu, sem pa proti Evropski uniji, ker vidimo, da Evropska unija preganja posle in podjetnike iz Evrope. Hvala lepa, gospa Maletič. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Sama sem podprla sprejetje te uredbe o referenčnih vrednostih za finančne instrumente in finančne pogodbe, ker je to zelo pomemben pristop, da preprečimo razdrobitev trga. Kakovostno delovanje enotnega trga je eden od ključnih ciljev Evropske unije Zato pa potrebujemo kakovostno in jasno zakonodajno ureditev in prav tako moramo poskrbeti, da se izognemo številnim neugodnim eh, posledicam, kot so bile recimo kazni v višini 17 milijardov milijard evrov v januarju 2013 za številne najemnike kreditov, kreditojemalce. malce. In zato se zavedamo pomena ugotavljanja referenčnih vrednosti, kar je zelo pomembno tudi za pravočasno in ustrezno reševanje oškodninskih zahtevkov, ki so povezani s tem. Hvala lepa. Eh, Prehajamo na poročilo Silva Pereira, financiranje za razvoj. Prvi govorec pri tem poročilu je gospod Hayes. Uh, uh, predsedujoča glasoval sem za to poročilo in čestitam vsem uh, tistim, ki so prispevali k njemu. Jasno moramo povedati, da je treba doseči cilje, ki smo si jih mednarodno zastavili in tukaj gre tudi za pomoč za razvoj Mm, posebej to pomembno za države, ki tega cilja niso dosegle, torej del BDP-ja, ni cela sedem BDP, odstotkov BDP-ja. Zato se moramo še naprej eh, osredotočati na to, da bomo povečali svoje investicije v državah v razvoju. Gre pa tudi za to, da pomagamo najmanj razvitim državam pri tem, da bodo dosegle večji del eh, razvojnega proračuna. Mislim, da je to zelo pomembno. Dosegli smo eh, že velik napredek eh, v določenih delih sveta v razvoju, eh, v subsaharski Afriki pa ni bilo dovolj razvoja. In mm, zavezati se moramo, da bomo na teh področjih uporabili večji del razvojnega proračuna in dosegli cilje, ki smo jih zastavili. Hvala. Uh, next, uh... Hvala. Naslednja je gospa Gil. Financing for development. Because it is deep financiranje za razvoj je pomembno. Eh, eh, zdi se mi veliko razočaranje, da nismo dosegli ciljev tisočletja. Števile države eh, članice ne dosegajo niti ni cela sedem odstotkov BDP-ja za razvojno pomoč. Mislim, da je skrajni čas, da države članice ukrepijo to pomoč. Tukaj gre za človeška življenja. In stroški v zvezi s tem in s proračunom bodo veliko nižji, če bomo začeli ukrepati zdaj treba je pomagati ljudem, ki bežijo pred vojnami. E, vrh bo potekal v New Yorku septembra in upam, da bo tam dosežena neka agenda, ki bo bolj učinkovita. Da bo to doseženo, pa e, moramo svoje prispevati že na konferenci v Addis Abebi julija. Vsi moramo govoriti z enim glasom, ko gre za to področje. Mislim, tudi, da moramo konkretno ukrepati za to, da bomo državam v razvoju pomagali, da razvijajo svoje lastne vire in eh, da bodo oblikovali politike, ki jim bodo pomagali pri razvoju. Hvala. Naslednja je gospa Petir. Pet milijard ljudi je dalje. Pet milijard ljudi še vedno živi v revščini, nima dostopanja do zdravstva, niti do dostojnega življenja, še zlasti v državah, ki so žrtev nestabilnosti in spopadov. In eh, to ne glede na to, da imamo v celem svetu dovolj virov, da bi poboljšali to stanje. Zato gre tukaj za pomemben poziv državam članicam Evropske unije, da posvetijo del sredstev za razvojno pomoč, eh, kar pa je zelo pomembno tudi v kontekstu gospodarskega stanja, ki smo mu priča. Pri tem pa je zelo pomembno, da opredelimo Tudi roke za doseganje ciljev. Evropska unija je največji donator v svetovnem merilu, vendar se ta sredstva ne uporabljajo namensko. S tem bi morali namreč podpreti temeljne socialne storitve, ki bi bile dostopne vsem, tudi samo zaposlovanje eh, ljudi, ne pa eh, reproduktivne pravice in spolne pravice, zato sem sama glasovala, da se ta del izuzame iz 28. odstavka. Hvala, naslednja je gospa Anderson. Hvala, glasovala sem za to poročilo, za eh, financiranje za razvoj. Eh, mislim, da v tem poročilu obstajajo eh, torej, pozivi državam z visokimi prihodki, da več prispevajo, da se ukrepi tudi transparentnost pri evropskem proračunu. Eh, ko gre za financiranje za razvoj. Poročilo se ukvarja tudi z vlogo žensk v razvoju in podpira tudi eh, načelo enakosti med spoloma. Eh, to je postavljeno v središče razvojnih dejavnosti. Gre tudi za investicije v izobraževanje in zdravstvo. In v vseh teh primerjih je treba upoštevati položaj žensk. Mi podpiramo pravice eh, spolnega in reproduktivnega zdravstva in tudi vse druge pravice. Hvala. Hvala, gospa Zaborska, dobi besedo. Hvala. Obstaja povezava med razpravo o evropskih ukrepih, priseljevanjem in azilno politiko. Revščina je povezana z korupcijo in sama sem mnenja, da je treba davke plačevati tam, kjer se ustvari dobiček. Sicer pa je stopna obdavčitve stvar posameznih držav. Kar pa zadeva transferje v davčne oaze, je to eden od razlogov za revščino v mnogih delih sveta. Seveda ljudje bežijo pred revščino in vidimo, kaj se dogaja na južni meji Evropske unije. Sama ne morem podpreti tega poročila. Menim pa, da bi morale države delati skupaj. Na ta način bi lahko poskrbeli tudi za to, da bo manj revščine na svetu. Hvala lepa. Eh, Hvala. Naslednje je poročilo Pedičini o varnejšem zdravstvenem varstvu v Evropi. Prvi bo spregovoril gospod Rode. Mr. Rode. Mr. Rode. You... Gospod Rode, izvolite besedo. <laughs> Ja, mange tak øh, undskyld min øh, uopmærksomhed et af de oprostite da nisem eh, bil pozoren eden od glavnih izzivov s katerimi se soočamo v Evropi je zagotoviti da pridobimo več podjetnikov in eh, da tudi preoblikujemo izobraževalne sisteme. Podjetništvo je treba vključiti v izobraževanje. Zato, da bomo to dosegli, je pomembno povdariti, da imamo tudi sistem Erasmus za mlade podjetnike. Če želimo eh, podpirati podjetništvo v Evropi, eh, pa je pomembno, da države članice eh, ne izvajajo prekomerno evropskih pobud. Same države članice bi morale prevzeti pobudo za to, da da odpravijo pretirane zahteve, ki so ovira za trg. Eh, države članice bi morale prenesti evropsko zakonodajo v svoje zakonodaje, kajti tako bomo imeli enake možnosti za vse naše podjetnike in tako bomo tudi mladim pomagali eh, na njihovi podjetniški poti. Hvala, gospod Iglesias. Yes, Hvala, gospa predsedujoča. Glasoval sem za varnejše eh, zdravstvo v Evropi. Eh, na ta način bomo zaščitili državljane pred eh, pretiranimi rezi v proračunih. Moramo upozoriti tudi na zdravstveno situacijo v Španiji. Pred kratkim je bil to eden najbolj učinkovitih zdravstvenih sistemov na svetu, vendar pa politike, ki jih je izvajala ljudska stranka v Španiji, so. Um, ogrozile to zdravstvo s številnimi privatizacijami in rezi v proračunu. E, posebej v skupnosti Madrid ali pa v Valenciji e, je bilo to zelo očitno. Evropski projekt temelji na ideji demokracije, ki je povezana tudi e, s socialnimi pravicami. To, kar ogroža zdravstvo, pa ogroža tudi demokracijo. In ne samo to, ampak tudi evropski projekt. Hvala. Uh, Hvala. Gospa Gil, beseda je vaša. Gospa predsedujoča, podprla sem to poročilo. Skrbi nas, da 10 odstotkov uh, pacijentov, ki so sprejeti v bolnišnice v EU, uh, niso deležni primerne oskrbe. Poleg tega raste tudi odpornost na antibiotike. 4,1 milijon ljudi trpi zaradi eh, bolezni, ki so povezane z zdravstvenimi sistemi. To pa povzroča tudi dodatne stroške. Eh, dobro je, da se večini teh bolezni lahko izognemo in Evropska unija lahko odigra svojo vlogo pri, eh, pri tem. Nacionalni zdravstveni sistemi so pod velikim pritiskom, povsod v EU, ne samo v Združenem kraljestvu. Zato komisijo spodbujam, da eh, spodbuja razvoj novih antibiotikov. Eh, treba se zavedati tudi, da se bolezni ne ustavijo na mejah. Evropska unija ima možnost, da doseže rezultate, česar ena sama država članica ne more. Zato moramo komisijo prositi, da izkoristi ta potencial s tem, da razvije različne pobude, zato da bo upravljanje boljše in da bo boljše tudi zbiranje podatkov o boleznih. Hvala gospod rope je naslednji mister rope gospod rope izvolite besedo in vam minut eno minuto ačiū pirmininke esu įsitikinęs kad tai vienas hvala gospa predsedujoča Prepričan sem, da je to poročilo eno izmed najpomembnejših eh, na tem zasedanju. Odpornost na antibiotike eh, se povečuje, tako da je treba več vlagati v boj proti tej odpornosti. Antibiotiki niso hrana ali pa nadomestek za hrano, vendar pa se vsi tega ne zavedajo. Eh, odpraviti je treba profilaktično rabo antibiotikov tudi pri živalih. Osredotočiti pa se je treba bolj na higieno in preventivo. Eh, vse več eh, živali napadejo bakterije, ki so odporne na antibiotike. Eh, obstaja pa tudi možnost, da se te bakterije prenesejo v hrano in kmete je treba podpreti, ko se borijo proti temu. Potrebujemo jasna pravila, ko gre za antibiotike za ljudi leta 2009, eh, eh, ko eh, je ko smo imeli nek primer bolezni, se je poraba antibiotikov zelo povečala. Konzultanti mednarodne monetarne. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Sama sem za racionalno poslovanje, nikakor pa ne za varčevanje, s katerim se izbrišajo pravice bolnikov in njihova varnost. Zato sem tudi podprla to poročilo. Evropska komisija je že leta 2012 povedala, da so pacijenti dejansko ogroženi zaradi slabšanja kakovosti zdravstvenih storitev v smislu varčevanja. Veliko je ljudi, ki trpijo v Evropski uniji zaradi poškodb, ki so jih doživeli kot posledica nekakovostnega zdravljenja obstaja tudi praksa predpisovanja različnih zdravil, ki sploh nimajo dokazane učinkovitosti in imajo več škodljivih učinkov, tudi pretirana uporaba antibiotikov in eh, predpisovanje neustreznih terapij po zadnjih podatkih povzroča dodatne stroške tja do 2,7 milijarde evrov. Hvala lepa. Mr. Marias, you have the floor. Hvala. Gospod Marijas, minuto imate na voljo. Sam sem glasoval za to poročilo, kaj ti poročilo je celovito in zelo primerno. Eh, moram pa obsoditi to, da eh, sedem let potem, ko smo uvedli v Grči poseben sistem registracije v eh, Grči, je še vedno na tisoče ljudi v Grčiji, ki eh, nimajo pravega zdravstvenega varstva in to bodi si zaradi verskih razlogov ali pa drugih razlogov. To pomeni, da so ti ljudje izključeni iz zdravstvenega sistema. Plačevati morajo iz lastnega žepa za kakršnekoli zdravstvene teste, eh, preglede in podobno. To je rasizem in diskriminacija, ki jo moramo končati takoj. In zato eh, to želim povedati tudi tukaj v tem parlamentu. Hvala. Ne vidim gospoda Nekova. Tako da besedo dobi naslednji govorec, gospod Keli. Eh, Hvala, gospod predsedujoča. Eh, veseli me, da sem bil tukaj včeraj zvečer, ko smo imeli razpravo o tej temi. Mm, med to razpravo sem tudi spregovoril. Ta priporočila so razumna in to smo lahko videli tudi na glasovanju. 637 poslancev je glasovalo za, to je velika večina in tudi sam sem bil uh, za. Pomembno je poudariti, da uh, ko je človek bolan, eh, da se ga skuša pozdraviti. Moramo pa bolj eh, poudariti preventivo, torej da ljudje ostanejo eh, zdravi, ne da bi sploh zboleli. Mislim, da se ne poudarja dovolj fizične dejavnosti in športa. Vsekakor bi potrebovali več infrastrukture, zato da bi ljudje imeli možnost za tek, kolesarjenje, plavanje in druge športe. Mislim, da bi to uh, tudi pomagalo zdravstvenim sistemom. Hvala. Naslednja govornica je gospa Harkin. Izvolite. Hvala. Potrebo, eh, podparla sem eh, predlog spremembe, ki spodbuja komisijo naj razmisli o okviru za nove antibiotike. 25 tisoč ljudi je umrlo v enem letu zaradi odpornosti na antibiotike. Vse države se soočajo s problemi eh, s tem, tudi moja država Irska. Pred šestimi meseci smo vzpostavili nacionalno skupino za ukvarjanje s tem vprašanjem. Eh, predstavnik Ministrstva za zdravje je rekel, da je treba nujno ukrepati, kajti eh, preprosta infekcija lahko že povzroči smrt. Približujemo se obdobju, ko se bo to začelo dogajati. Eh, poleg tega so se zmanjšala sredstva na Irskem eh, za zdravstvo, eh, vse več pa je povpraševanja. Veliko se tudi predpisuje antibiotike, predvsem za starejše in to je velik problem. Zato je treba takoj ukrepati, da ne bo tega predpisovanja preveč. To vse vpliva na splošno zdravje in tudi na starejše, ki so še posebej ogroženi. Hvala, gospa Harkin. Next report is, uh... Naslednje poročilo je poročilo Debaker, priložnosti za zeleno rast MSP-jev. Prvi govorec je gospod Rode. Rode, you have the floor. Yes. Gospod Rode, izvolite. Hvala. Prej sem se zmotil, eh, eh, kajti tisti govor, ki sem ga imel prej, bi moral imeti eh, zdaj. Ko, sem, ko smo obravnavali zdrave, sem govoril o podjetnikih. Mislim pa, da ni veliko ljudi tega opazilo, razen tolmačev. Vse skupaj je zvenelo nekoliko e, čudno. E, zdaj se torej ne bom ponavljal, ker sem vse povedal že pri prejšnjem poročilu. Um, e, hvala, gospod Rode. Gospe Mlinar ne vidim v dvorani. Naslednji pa je gospod Balco. Gospa predsedujoča, hvala za besedo podprli smo to poročilo, kajti MSP-ji morajo odigrati pomembno vlogo v zelenem gospodarstvu. Zato obstaja velik trg na tisoče milijard evrov, eh, lahko bomo govorili celo o podvojitvi eh, tega trga in zakaj je tako pomembno, da so vključeni tudi MSP-ji, zakaj naj bi oni imeli ključno vlogo. Gospodarski razvoj ne more biti cilj sam po sebi. V Evropski uniji eh, 67 odstotkov delovnih mest ustvarijo MSP in zato jih je treba vključiti v to, pomagati jim je treba, ko gre za dostop do sredstev, vključitev v sistem in tako naprej. Zdelo se mi je čudno, da ko gre za Evropske strukturne in investicijske sklade oziroma za EFSI, ni tako zelo jasna prednost za MSP-je. Mm v odnosu do večjih podjetij s 3000 zaposlenimi, eh, ti nimajo prave prednosti. Hvala. Zdaj pa je na vrsti gospa Gil. Podprla sem to poročilo, kajti pomembno je, da eh, rešimo vprašanje financiranja za MSP, pa tudi pomagati moramo, da postanejo ta podjetja bolj zelena. V West Midlands je eh, bilo financiranje EU ključnega pomena za razvoj naše regije. Ta se je razvila v eno največjih nizkoogličnih regij v Združenem kraljestvu. Zato je ključnega pomena, da še naprej gradimo na teh prizadevanjih. Vsaj polovica MSP-ja v moji regiji eh, je povedala, da se še vedno borijo za dostop do sredstev. Mm, torej, veliko dela nas še čaka. Eh, Pomembne za mojo podporo pa so bile predvsem točke, ki jih je zagovarjala moja skupina, namreč, da se ustrezna pozornost zagotovi tudi mikropodjetjem in startupom. Treba izkoristiti potencial eh, skladov za to, da se ustvarijo industrijske sinergije, da se ustvarijo grozdi. Eh, treba je pomagati MSP-jem, da izkoristijo sredstva, ki so na voljo na najbolj učinkovit način. Zato mislim, da Mm, je eh, izpuščena priložnost, ker se to poročilo ne ukvarja s konkretnimi eh, vprašanji eh, na tem področju. Hvala, naslednja je gospa Petir. Evropska unija, njezini... Evropska unija, njeni državljani, znanost, tehnologija in gospodarstvo potrebujejo novo spodbudo za rast in zato, da ohranijo svoj visok položaj na svetovnem tržišču. Zato sem podprla to poročilo, vendar mora ta rast vključiti tudi prednosti, ki jih EU ima. Zmanjšati moramo nepotrebne stroške in odlivanje sredstev za Energente, politika kot je zelena rast in krožno gospodarstvo skupaj z resnimi viri financiranja in sodelovanjem zasebnega sektorja predstavljajo odgovor na ta prizadevanja, vendar pa vodilna pozicija Evrope v gospodarstvu ne sme biti namen sama po sebi. Namen dobrega gospodarskega položaja sta varnost in zadovoljstvo naših državljanov. Podatki, ki govorijo o MSP-jih, ki ustvarijo več kot 98 odstotkov vsega in zagotavljajo več kot 69 odstotkov skupne zaposlenosti v EU, ustvarijo 58 odstotkov dodane vrednosti. Vse to nam pove, kakšna naj bo naša strategija. Hvala lepa podprl sem to poročilo, kajti zelena rast je pomemben prispevek k pobudam za rast. To bo pomagalo Evropski uniji v prihodnosti in upam, da bo komisija to poročilo pozorno prebrala, tako da bodo pobude iz poročila prišle na dnevni red. Uh, Veliko neporabljenega potencijala je še, eh, s katerim bi lahko povečali konkurenčnost evropskih podjetij, eh, predvsem, ko gre za storitve in proizvodno. Ogromno majhnih in srednjih podjetij imamo, ki eh, konkurirajo na mednarodnem trgu. Pomembno je nuditi zelene storitve in pa zelene proizvode. Eh, naprimer, ko gre za popravilo instalacij in eh, podobno. V tem poročilu je pomembno tudi, da govori o razvoju in eh, o tem, da je treba te zelene storitve vključiti tudi v prihodne sporazume, ne samo v TTIP. Hvala lepa. Gospoda Nekova ne vidim v dvorani. Naslednji je gospod Hanan. Gospod Hanan. tu resnično vidimo kaj se dogaja ta ideja o tem da zagovarjamo zeleno politiko z gospodarskimi argumenti če rečemo da je treba plačati ceno za ekološke cilje da moramo utrpeti počasnejšo rast mi je to vse v redu in prav, to je iskreno, ampak da nekdo reče, da bo to samo po sebi stimuliralo gospodarstvo, je neresnica in menim, da tudi tisti, ki to predlagajo, ne verjamejo v to. To je tako, kot če bi rekli, da če bo vlada zaposlila več ljudi, bo to ustvarilo več delovnih mest, več davkov in rasla bo tudi gospodarstvo. To se je dogajalo v Sovjetski zvezi, pa vidimo, kam je to pripeljalo to je teorija očitnih in neočitnih stroškov. Vedno jemljete več, da ustvarjate delovna mesta, kot pa ta delovna mesta lahko potem vrnejo. Realnost je obratna. Niso zelene politike tiste, ki ustvarjajo rast. Rast je tista, ki ustvarja zelene politike. Imamo čistejši zrak eh, in čistejšo prst v razvitih državah, kot pa v drugih državah po svetu. Hvala lepa. Gospod Kelly. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Tudi sam sem bil tu sinoči, ko smo govorili o tem in slišali smo opis priporočil v tem poročilu in večina se je zauzemala za to. 519 nas je glasovalo za danes in smo izmed 672. Veliko je priložnosti za rast za MSP-je. Vemo, da so MSP-ji ključnega pomena. 70 odstotkov delovnih mest, 99 odstotkov vseh podjetij. Zato so pomembni vidiki, kot so najprej misli na male, test za MSP-je. Vse to je tisto, kar je zelo pomembno, da se odpravi birokracija. To je najpomembnejši problem za MSP-je in dostop do posojil. Če bi to rešili, mislim, da bi veliko naredili za MSP-je. Hvala. You, Hvala. Sledi gospa Harkin. Podprla sem to poročilo o priložnostih za zeleno rast. Menimo, da bi komisija morala umakniti zelo obremenjujočo in zastarelo zakonodajo, da bi zmanjkali oziroma zmanjšali birokracijo. Vedno potrebujemo ravnovesje med sorazmerno in primerno zakonodajo. Zakonodaja, ki ne deluje, predstavlja breme in v mnogih primerjih niti ne dosega svojih ciljev. Vedno znova slišimo politike, ki se pritožujejo nad birokracijo in zlasti evropsko birokracijo njihovih domačih državah, vedno krivijo Bruselj za birokracijo. Ko pa imamo priložnost, da podpremo predlog komisije, da bi umaknili zastarelo in preveč birokratsko zakonodajo, mnogi glasujejo proti. Vsega pač ne morete imeti. Hvala. In še zadnja, gospod Maletič. Hvala, predsedava. Hvala predsedujoča. To poročilo kolega Debakarja o priložnostih za zeleno rast MSP-je se nanaša na učinkovito in trajnostno izrabo energije, virov in novih tehnologij. Poudarja potrebo po tistem, kar je zelo pomembno. To pa je transparentno in kakovostno obveščanje podjetnikov. Akcijski načrt za zeleno rast daje smernice vsem državam članicam, kako pomagati MSP-jem, da bi izkoristile sredstva EU, ki so na voljo za to, da bi prešli na zeleno gospodarstvo. Mali in srednji podjetniki so bistvo našega gospodarstva, ključni za rast Zato potrebujejo pomoč pri tem, da izkoristijo priložnosti, ki obstajajo na ravni EU. Ravno zato sem podprla poročilo kolega Debakarja, zato, da bi ekološke izzive spremenili v priložnosti za zeleno rast in razvoj in zato, da bi dosegli kakovostnejše življenje za vse državljane EU. Hvala lepa, gospa Maletič, dragi kolegi. Prekinjamo zasedanje in nadaljujemo ob treh popovdan. Hvala lepa.